iz pomorskega prometa. Najprej dobi besedo gospod Farija in sicer za štiri minute. Dobrigada, senjor predsednik, senjor komisarju. Hvala, gospod predsedujoča, spoštovani komisar, dragi kolegi. Tukaj gre za to, da se prihrani energija. Učinki toplogrednih plinov so bili leta 2012 okrog 72 odstotkov iz eh, prometa in 13 odstotkov iz ladijskega prometa. Emisije Eh, ki ne prihajajo iz prometa, so se povečale za 36 odstotkov. Kriza je prispevala nekaj k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, ampak eh, zdaj se te emisije spet povečujejo. Pomorski promet ni bil eh, deležen še nobenega ukrepa za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Do leta 2020 imamo klauzulo reviziji za pomorski promet, eh, tako da bomo dosegli cilje, vendar pa eh, tega še nismo uveljavili. Danes eh, bo to prvi korak za zmanjšanje emisij v pomorskem prometu. Okrog 4 odstotke znašajo te emisije znotraj EU. Na srednji in dolgi rok bi radi izločili CO2 iz emisij. In če ne bomo nič naredili, se bodo te emisije iz ladijskega prometa do leta 2050 povečale za 50 odstotkov. Imamo kar nekaj ambicioznih ciljev. Ta zakonodajna pobuda velja za vse ladje, ki eh, pristanejo v evropskih pristaniščih. To bo priložnost za to, da vplivamo tudi na pogajanja v, v okviru organizacije IMO. E, eh, imeli bomo priložnost, da stvari reguliramo. Poleg definiranja ciljev pa moramo zagotoviti tudi, da bo sodelovanje eh, z mednarodnimi partnerji uspešno. To je ključnega pomena za eh, naše gospodarstvo in zmanjševanje emisij in Evropska unija je tukaj vodilna. Zato moramo eh, tudi zagotoviti, da bo iz tega išel eh, uspešen mednarodni sporazum. Pomembno je, da emisije CO2 iz ladijskega prometa nadzorujemo. Zagotoviti moramo preglednost nad podatki. Komisija bo vsako leto eh, pregledovala informacije o porabi goriva v ladjah in mislim, da se na ta način lahko izognemo uh, oviram pri tehničnih ukrepih. To bo pomagalo zmanjšati emisije CO2 v pomorskem prometu. Če bo gorivo eh, cenejše oziroma če eh, bo ta ukrep začel veljati, potem se bodo emisije zmanjšale to bo prineslo tudi koristi za zdravje in okolje. In če bomo pri spremljanju in nadzoru strogi, je to predpogoj za eh, katerikoli drugi ukrep v tem eh, sektorju. Samo na ta način bodo ukrepi uspeli. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci. in tudi gospodu eh, Giovanniju Laviji za odlično sodelovanje. Rad bi pohvalil tudi Evropsko komisijo, gospo Pletersko in njeno ekipo in še številne druge, eh, tudi političnemu svetovalcu iz skupine Alde se zahvaljujem. Hvala lepa poročevalcu in sedaj pa dobi besedo komisar Kanjete. Najlepša hvala, predsedujoča. Najprej se zahvaljujem gospodu Fariji, poročevalcu, za njegov konstruktiven pristop do predloga komisije. Zahvaljujem se mu za uh, vse delo upravljeno pri pogajnih svetom. Dogovor je bil hitro dosežen v drugi obravnavi. Zahvaljujem se tudi prejšnji presu in vsem poročevalcem v senci. Uh, Mm, gre za spremljanje, poročanje in preverjanje emisij. In eh, to je v skladu s političnim okvirom, ki je bil sprejet eh, na področju energetike in klime do leta 2030. Ladijski promet ne sme biti edini promet, ki ni reguliran na tem področju. Prispevati mora svoj delež k boju proti podnebnim spremembam. Treba je zahtevati transparentnost, eh, izhajanje iz trdnih podatkov in na ta način bi lahko izkoristili velik potencial, ki ga še ima ta sektor. Eh, to pa ne bi prineslo dodatnih eh, stroškov. Te stroške bi vsekakor pokrili eh, s privarčevanim denarjem. Prvi interes Evropske unije je, da najde svetovne rešitve za emisije v ladijskem prometu. Zato bo Evropska unija še naprej spodbujala napredek eh, na tem področju, tudi v okviru mednarodnih pogajanj. In zato se mi zdi, da s tem sprožamo dober političen signal eh, tudi pred eh, naslednjo sejo organizacije IMO. To bo potekalo maja. Poleg tega bomo imeli konferenco Združenih narodov Pariza, v Parizu decembra 2015 o podnebnih spremembah. Komisija je svetu eh, predlagala, da pregleda eh, doseženo. Eh, tukaj smo dosegli dobro ravnotežje med sprejemanjem najbolj relevantnih podatkov za sektor in pa med željo po zmanjšanju upravnih bremen. Eh, tukaj gre samo za eh, emisije CO2, ampak eh, na mednarodni ravni so, določene, so določeni tudi parametri za energetsko učinkovitost in glede tega sta se uspešno dogovorila parlament in svet. Povečala se bo transparentnost glede energetske učinkovitosti v tem sektorju in s tem so povezani tudi ukrepi zmanjšanja emisij ta uredba zagotavlja, da če bo dosežen dogovor v pravnem okviru za eh, prihodnost na globalni ravni, bomo lahko izvajali tudi eh, sistem spremljanja. Tukaj gre za zelo pomemben signal Evropske unije eh, svetu, še posebej pred konferenco v Parizu. Pokazali smo, da smo zavezani boju proti podnebnim spremembam. Želimo pa si tudi napredka na mednarodni ravni, ko gre za eh, eh, mednaroden ladijski promet. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar. Prvi za politične skupine Kristofer eh, Fjellner iz ELS-a dve minuti. Er Pomorski promet je cirkularen. Več kot 90 odstotkov blaga potuje po morju. In eh, ta metoda ni samo stroškovno učinkovita, ampak tudi okoljska, okolju prijazna. Mm, gre za eh, zelo obsežen promet in trgovanje po morju. Eh, ta sektor pa predstavlja samo 3 odstotke emisij. Eh, pozdravljam ta ukrep, eh, s katerim bomo vključili tudi ta sektor. S tem bomo pospešili proces in eh, bomo vodilni v svetu, predstavljali bomo zgled za druge države, kajti ukrepi morajo biti globalne narave. Mi želimo zagotoviti, da bodo novi ukrepi stroškovno učinkoviti in da eh, naše ladje ne bodo postale oziroma naša podjetja ne bodo postala manj konkurenčna. Eh, Kaj ti s tem tvegamo, da se uh, trgovina in promet prenese na uh, manj okolju prijazna sredstva, naprimer na tovornjake. Na to se moramo tudi osredotočiti. Uh, pomembno je, da smo pozorni na CO2, to je uh, okolju nevaren eh, plin, poleg tega se moramo osredotočiti tudi na velika plovila. Uh, eh, izuzeli smo uh, manjša plovila, ki predstavljajo 40 odstotkov flote. Pomembno je, da se osredotočimo torej na velike ladje. Moramo pa biti tudi vodilni v svetu. Uh, in pokazati drugim pot, kaj ti vsi morajo prevzeti svoj del odgovornosti. Hvala lepa, gospod Fjellner. Sedaj pa gospod Matijas Grote za minuto 30 iz vrst SD. Hvala lepa, gospa eh, predsedojoča. Mislim, da je SPP prvi korak. To, je, to ni samo sistem za dosego znižanja, to je tudi sistem za to, da bi dobili pregled nad položajem eh, na tem področju. To je majhno področje. 3 odstotki izpustov eh, toplogrednih eh, plinov odpadajo na ladijski promet. Pa vendarle eh, so trgovski tokovi zelo veliki in v prihodnih letih bomo imeli problem. SPP je zato dobra podlaga, to je majhen korak za to, da bi ob koncu dobili mednarodni sistem, mednarodno rešitev, kajti to mora biti naš cilj to moramo vključiti tudi v mednarodna pogajanja. Imam deja vu za IKEO. E, tukaj so se e, e, fronte okopale in pri mednarodnem letalskem prometu delamo korake nazaj. Tega tukaj ne smemo dovoliti. Vsak mora prispevati svoje. Najbolje bi bilo, da to rešimo mednarodno. Pa vendarle bi uh, si morali pridržati tudi določene korake, če ne bomo dosegli mednarodnega sporazuma. Tako je bilo tudi na drugih področjih. Ta hip, uh, uh, kakšna so pogajanja na ravni SPP-ja? To me zanima, komisar. In ali imamo načrt B, če bi uh, spodletelo pri mednarodnih pogajanjih? kajti eh, pomislite na letalska pogajanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja govornica za EKR je gospod Julie Gerling. Za minuto izvolite. Frau Gerling. Oh, gospod Gerling. Dobro, zdaj pa deluje. Hvala, gospod predsedujoča, in hvala poročevalcu. Uh, Mislim, eh, da je bil njegov eh, pristop zelo uspešen in usklajen eh, z delom njegovega kolega, gospoda Torvalca. Prizadeva si za odprtost in transparentnost. Zato se zahvaljujem vsem, ki so delali pri tem dosjeju. V EKR bomo z veseljem glasovali za, s tem bomo vzpostavili evropski sistem za nadzor in spremljanje emisij iz pomorskega prometa. Naš cilj je bil vaš čas, da zagotovimo, da bo ta uredba praktično izvedljiva in eh, proporcionalna glede bremen, ki jih nalaga industriji, pa tudi, da bo kompatibilna z delom organizacije IMO glede globalnih ukrepov. Ko bo delo pri IMO zaključeno in uh, vem, da se to delo zdaj odvija, bomo tudi spremenili evropsko zakonodajo, zato da bo usklajena z uh, zakonodajo IMO. Hvala, da niste zauzeli samo enostranskega uh, pristopa. Uh, mislim, da je to zelo dober prvi korak za zmanjšanje emisij uh, v pomorskem prometu. Za Alde sedaj za dve minute gospod Nils Torvalc. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Tudi ladijski promet je treba regulirati po okoljskih standardih. Pomembno pa je eh, imeti v mislih to, da je ladijski promet oziroma da so ladje mednarodna industrija in da je treba zagotoviti enake pogoje za vse. Zato bi rad eh, izkoristil priložnost, eh, da pozovem komisijo in države članice, da ukrepijo svoje delo eh, tudi v IMO, ne samo, ko gre za sistem spremljanja in nadzora. Poročilo je dobro in ga podpiram, mislim, da je zauzelo pravo ravnotežje. Zagotoviti moramo samo, da ne bo prišlo do prehudih upravnih bremen. Dobro je tudi, da je omenjena navigacija. Ta eh, zahteva veliko stroškov oziroma povzroča stroške in eh, to moramo upoštevati pri načinu delovanja ladijskega prometa, tako da ne bomo ustvarjali neenakih pogojev. Stroški bodo okrog 7000 evrov na ladjo s tem novim sistemom. In Eh, pravilo pa je dobro samo toliko, kolikor je dobra implementacija. Eh, skrbijo nas ladje v Balskem morju, eh, želimo vedeti, kako dober bo nadzor. Iz nekega čudnega razloga imamo pomisleke glede ruskih ladij, kako bomo nadzorovali ruske ladje v Balskem morju. In če bodo te deležne eh, kazni, potem bomo imeli enake pogoje, če seveda te ladje ne bodo izpolnjevale eh, zahtev. Veliko dela nas še čaka, učinkoviti moramo biti tudi v organizaciji IMO in učinkoviti moramo biti pri izvajanju tega dosjeja. Če ne bomo učinkoviti, bomo imeli samo še več težav. Hvala. Dank, eh, Hvala lepa. Naslednja govornica. Uh gospod Hoše Bones za minuto 30. Gwendiel aportó varias. Gwendiel eh, je pripravila eh, številne predloge sprememb za boljše ravnotežje. Eh, mnenje je bilo sprejeto glede na posvetovanja in čestitam poročevalcu. Nadzor na evropski ravni eh, za ladje je prvi korak, da se eh, zmanjša veliko bolj učinkovito in ambiciozno emisije iz ladijskega prometa. In to je potrebno. Pomembno pa je tudi izmenjevanje informacij, da bo vse skupaj učinkovito. Eh, emisij iz pomorskega prometa je vse več. Eh, predvideno je, da bodo rasle tako, da bodo izničeni vsi eh, drugi ukrepi. Zato moramo ukrepati in eh, cilj tega sistema je, da se zmanjšajo emisije in pa izgorevanje fosilnih goriv v pomorskem prometu. To je prvi korak, kot je rekel poročevalec. Bolj ambiciozni moramo biti pri reguliranju in pri ciljih. Sam bi komisijo vprašal, kako želi. Eh, Eh, tudi nadaljevati delo pri mednarodnih pogajanjih. Moramo se tudi zavedati, da katerikoli ukrep eh, ne bo uspel, če ga ne bo eh, spremljalo razmišljanje o, o ukrepih na globalni ravni glede potrošnje. Hvala lepa in sedaj za zelene eh, ale bas eh, Aikot. Hvala, čestitam gospodu Fari za odlično delo pri tem dosjeju. Eh, Eh, prevzeli ste delo gospoda Skila Kakisa in mislim, da ste to zelo dobro naredili. Eh, uspešni ste bili, hvala. Podpiramo to, kar je na mizi. Eh, razpravljamo samo o spremljanju v tem trenutku, govorimo samo o spremljanju mednarodnih ladij. To je eden od sektorjev, ki ni reguliran na podlagi izpustov CO2. In to je prvi korak pri spremljanju in poročanju o emisijah CO2, ampak to je samo začetek. Zadovoljen sem tudi, da imamo eh, v tem eh, dosjeju obvezo za komisijo, da vsaki dve leti poroča o celotnem učinku na okolje. Ne gre samo za izpuste CO2, ampak eh, širše gledano in komisija bo vsaki dve leti poročala o tem. Pomembno pa se je tudi vprašati, kaj bo naslednji korak. In to je vprašanje za gospoda Kanjeteja. Vemo, da Eh, bo treba eh, delati, ampak eh, proces je zelo počasen. Zato me zanima, kaj boste naredili, da boste zagotovili, da bo organizacija IMO res kaj naredila za zmanjšanje emisij v ladijskem prometu. Kako boste zmanjšali emisije v pomorskem prometu? Ne smemo samo čakati na mednarodno pomorsko organizacijo, da se nekje v prihodnosti nekaj odloči. To je premalo. Eh, modri karton, ga sprejmete? Da, izvolite. Eh, veliko veselje mi je, da lahko gospodu Ajkautu prijatelju postavim to vprašanje. Eh, tukaj govorimo o spremljanju, poročanju in nadzoru, ampak zaenkrat samo govorimo, ali ne mislite, da je že čas, da Evropska unija to pomembno temo tudi doda eh, k pogajanjem eh, glede vrha o podnebnih spremembah. Mislim, da bi morali o tem govoriti v Parizu na podnebni konferenci. Treba se je premakniti eh, v naslednjo fazo. Preveč govorimo. Mislim, da je zdaj čas, da začnemo dejansko ukrepati. Hvala. 30 sekund. 30 sekund. Hvala za vprašanje. Ne bi se mogel bolj strinjati s tem, da moramo res ukrepati in mogoče bi se navidel tudi na gospo Grling, ki je rekla, da eh, v IKO ta pogajanja niso bila uspešna, torej za letalstvo to ni uspelo. Mislim pa, da je Evropska unija premaknila cel svet pri tem. Eh, pomembno je, da se torej eh, premikamo, da delamo korake naprej in potegnemo za sabo tudi koga drugega in tako bo mogoče tudi v ladijskem prometu. Daniela. Hvala lepa. Naslednja govornica je Daniela Ajuto iz EFTD. Dobrodošlica tudi za dojenčka. Kolegi, akojamo kon favore, e sosteniamo questa proposta di... Dragi kolegi pozdravljamo ta predlog in čestitamo poročevalcu. Mislim, da bomo na ta način lahko uh, spravili pod nadzor emisije CO2 v ladijskem prometu. To je eh, ključnega pomena zato, uh, eh, ker uh, imamo štiri odstotne emisije tudi v pristaniščih in to veliko prispeva k onesnaževanju. Pomembno je, da v naseljenih območjih, naprimer v Liguriji in Tarantu, uh, Eh, sprememo konkretne ukrepe. Ne gre samo za hrup eh, ladi, ampak tudi za onesnaževanje. Eh, poleg tega so na trajektih tudi številni avtomobili in to povzroča veliko onesnaževanje. Mogoče bi morali ta nadzor izvajati bolj striktno tudi v pristaniščih. Imamo že določene ukrepe v pristaniščih v Italiji, moramo pa imeti tudi visoke evropske standarde, da ne bo prišlo do dvojnih meril za pristanišča. Hvala. Sedaj za nepovezane poslance gospa eh, Mirej Dornano. Ena minuta. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolege. Evropska unija eh, začenja razpravo z dobrimi nameni, ponovno spet, vendar eh, ni pravih rešitev. Nadzorovati in sankcionirati nespoštovanje pravil emisij CO2 je pravzaprav napačen pristop, če želimo omejiti onesnaževanje zraka. Treba je najti eh, rešitve za ta globalizirani eh, problem. Problem, o katerem eh, razpravljamo, je treba reševati tako, da se povežemo z ekonomskimi akterji in treba je upoštevati tudi posledice tega predloga. Eh, opozarjam na metodo, ki je bila izbrana, ni namreč eh, za dovoljive eh, rešitve. Komisija bi morala ukrepati in predlagati nekaj dobrih ukrepov ob spoštovanju suverenosti. Hvala lepa, gospa Dornano. Gospa Grapini postavlja modri karton. Ali sprejmate, gospa Grapini? Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, spoštovana kolegica, razumem, da ste kritični do komisije, kajti komisija eh, ni dovolj vključena in ne daje pravih rešitev. Mi kot poslanci seveda lahko kritiziramo dejanja komisije, vendar ali imate kakšne konkretne predloge, ki jih lahko dodate tej pomembni temi? Hvala. La, la predlog se opira mikrofon mikrofon predlog se opira na ugotovitev, da ni soglasja, vendar eh, komisija ne zapolniti eh, vrzeli. Potrebna so eh, multinacionalna in nadnacionalna pogajanja. Hvala lepa. Prej so to bili eh, govorniki za politične skupine, sedaj ne sprejemam nobenih modrih kartonov, ker ni več časa. Naslednji je gospod Giovanni Lavija za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej eh, se zahvaljujem poročevalcu Fariji in tudi drugim sodelavcem za to poročilo. Pomorski eh, promet je odločilen. Eh, promet za svetovno gospodarstvo. Več kot 80 odstotkov eh, blaga se prevaža z ladjami in eh, to je tudi energetsko učinkovit način prevoza in tu lahko prevažamo blago z manj emisijami CO2 v primerjavi z zrakom in uh, cesto, vendar je prišlo do povečanja emisij za 48 odstotkov eh, v tej vrsti prometa, s tem se povečuje onesnaževanje. Eh, to, kar imamo pred seboj, je posledica pogajanj eh, še v času italijanskega predsedstva. Evropska komisija očitno temu posveča dovolj pozornosti. Tu gre za nadzorovanje, spremljanje preverjanje eh, emisij, zato da dosežemo zmanjšanje teh emisij, potrebni so ustrezni ukrepi in eh, namislili so tudi eh, sistem trgovanja z emisijami, sklad za kompenzacije. Torej, na ta način lahko zmanjšamo te emisije, to še ni rešitev, vendar je korak naprej. Eh, hvala lepa. Naslednja je gospa Kristel Šaltemuze, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Ladijski promet je, kot je bilo že povedano, zelo pomemben in Evropska unija se je zavezala, da zmanjša tu emisije CO2. Ladje delnice, Eh, morajo seveda to tudi narediti svoje. Se pravi, sam pomorski promet mora nekaj storiti za našo podnebno politiko. Eh, in eh, ladijske družbe morajo investirati v energetsko učinkovite ladje in zaradi tega je to pomembno, o čemer danes eh, glasujemo. Mi imamo ta novi sistem spremljanja emisij CO2 eh, iz ladij, ki plujejo v eh, evropska pristanišča. Na ta način lahko dobimo dobre podatke za to, da ugotovimo, eh, koliko emisij spuščajo določeni sektori in na podlagi tega lahko pripravimo predloge. Pomembno je bilo, da smo lahko tu delali, nismo se ogledali samo velikosti ladi, temveč eh, tudi blago, ki ga eh, transportirajo. To je pomemben korak mi moramo seveda nadaljevati z delom, doseči moramo globalne standarde za celoten ladijski sektor in potrebujemo tudi globalne zahteve za to, da zmanjšamo emisije CO2. Sedaj pa gospod Mark Demesmaker za eno minuto. Eh, hvala lepa, pozdravljam eh, ta sporazum, eh, ta je uravnovešen, to je pomemben prvi korak za zmanjševanje emisij CO2 v pomorskem prometu. Mednarodni pomorski promet je zadnji mohikanec, ki še ni bil vključen v cilje Evropske unije za zmanjševanje emisij toplogrednih emisij plinov štirje odstotki prihajajo iz pomorskega eh, prometa in eh, ta delež raste ne samo v EU, temveč tudi po svetu. Eh, in obstajajo torej objektivni razlogi, da se lotimo tega nosilca prometa. Potrebujemo zanesljive številke. Potreben je sistem eh, nadzora, preverjanja in na koncu bomo imeli zmagovalce eh, na različnih ravneh. To je dober razlog za to, da podpremo ta sporazum. Hvala lepa. Sedaj pa Gezine Majsner za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi kolegi Fariji. Eh, rečeno je bilo, da se je odlično eh, pogajal, to je tudi eh, eh, kratkoročno prevzel, vendar on je naslednik Krištofa Kolumba, ima emso pred vrati, torej če to kdo lahko naredi, je to on. To je bila pomembna zadeva za varstvo podnebja. Imamo sistem spremljanja za ladijski promet, vendar to ni pomembno samo za varstvo podnebja po celem svetu, to je pomembno tudi za morje. Se zauzemam eh, zelo zauzeto za eh, celovito, ko mi moramo izkoristiti vse. Ne smemo upoštevati eh, samo zaščite biotske raznovrstnosti, temveč tudi podnebja. Torej, zlasti velike ladje povzročajo povečajo emisije in te želimo pravzaprav opredeliti in potem poročati o tem. Pomembno je to, kar je povedal kolega Torvalds, to, zadeva, eh, to mora zadevati vse zastave eh, v Evropi, vsi morajo sodelovati in gospod eh, Kanjete, res je dobro, da so pravzaprav vključene vse zastave, pod katerimi plujejo ladje. Lastniki ladi bodo pač morali poročati. Eh, torej uspelo je pač eh, poenostaviti ta predlog v primerjavi s prvotnim predlogom komisije, zagotovljena je preglednost. Pozdravljam dejstvo, da kot Evropa prednjačimo in poskušamo vplivati na IMO, to moramo storiti. E, marsikaj smo že storili na področju emisij žvepla in e, mislim, da bomo tu storili nekaj odličnega za nas vse. Hvala lepa. Naslednja je gospa Merja Kilonen za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica. Mednarodni pomorski promet je eh, lastna vrstna, samostojna vrstna prometa, eh, kjer so tudi posebne eh, zahteve, na primer glede emisij žvepla. Eh, sedaj imamo pravzaprav tudi novo direktivo, ki zahteva pravzaprav tudi obnovo flote. Pri parlamentarnem delu moramo upoštevati tudi dejstvo, eh, da eh, po zimi morje pokriva led in da ladje lahko plujejo samo ob zadostni trdnosti. Zaradi tega pa seveda uh, trpi energetska učinkovitost. Mi moramo upoštevati tudi regionalne eh, danosti za to, da eh, ne bodo izigravali varnostnih in okoljskih vidikov enega proti drugemu. Hvala lepa. Hvala lepa tudi poslancem, ki se držijo predvidenega časa. Naslednja za minuto in pol gospa Dubrovka Šujca. Najlepša hvala. Naš eh, cilj je, da dosežemo mednarodni sporazum in enaka pravila za vse. To je dober začetek. Naslednji teden bo v eh, mednarodni pomorski organizaciji v Londonu potekal sestanek odbora, kjer bom eh, kot članica odbora za okolje, sodelovala tudi jaz in tam bomo govorili prav o tej temi, o kateri govorimo tudi mi danes. Edino to področje ni bilo vključeno v sporazume in uh, Zato moramo uh, vključiti tudi posebne uh, ukrepe. Ne smemo pa ogroziti konkurenčnosti pomorskega prometa in zaščititi moramo tudi pravice majhnih ribičev. Pozdravljam eh, tisti del, ki izključuje uh, male ladje in uh, vključuje ladje nad 5000 uh, ton nosilnosti. In, uh, treba je torej izračunavati eh, s, eh, emisije eh, CO2, o tem obveščati komisijo in državo zastave. Eh, tudi komisija mora poročati na dve leti parlamentu. Upam, da je to dober in ambiciozen cilj. Vključiti pa je treba seveda tudi tiste države, ki niso članice Evropske unije. Treba jih je spodbuditi eh, s pomočjo regionalnih povezovanj in sporazumov. Pomislimo tudi na križarski turizem um, in uh, Dubrovnik, torej ta nova direktiva o žveplu in ta, ki jo sedaj uh, tu obravnavamo, upam, da boste obedve prispevali k zmanjševanju emisij. Hvala lepa. Naslednja je gospa Mirjam. Dali za minuto in pol. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. tal għalfejn u ħamsin fuq il-livelli tal għalfejn u ħamsa f'realtà. Imam osobet tehnične težave. Čenca energetika. I'm sorry, I need to interrupt. Prekiniti vas moram, imamo ponovno eh, tehnične težave pri tolmačenju, lahko počakate hipec? Yeah, can you just start again? Lahko ponovno začnete. Hvala lepa. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Eh, dejala sem, da eh, je bela knjiga komisije iz leta 2011 o prometu Eh, dejala, da bi morali emisije iz pomorskega eh, prometa eh, do leta 2015 zmanjšati za 40 odstotkov v primerjavi z 2005. Čeprav smo uvedli določene minimalne standarde za določene kategorije ladij in nove tehnologije, Eh, pa pričakujemo, da bo prišlo do povečanja eh, emisij zaradi tega, ker je več eh, povpraševanja po pomorskem prometu zaradi širitve svetovne trgovine. Povečanje emisij CO2 seveda ni v skladu z cilji in Eh, sistem eh, obveščanja eh, o CO2 je zelo dober korak za nadzorovanje teh emisij iz mednarodnega pomorskega promena. Torej ta sistem zahteva seveda tudi zelo stroge regulativne ukrepe upoštevanja obstoječih tehnologij, s katerimi lahko zmanjšamo emisije iz mednarodnega pomorskega prometa. S pričo podnebnih sprememb je to seveda nekaj, kar kar moramo upoštevati. Vsi sektori morajo prispevati in ko eh, upoštevate tudi mednarodni značaj pomorskega prometa, eh, vemo, da eh, je pomemben globalni sporazum v okviru organizacije IMO in zaradi tega je seveda zelo zanimivo, kaj bo storila organizacija IMO. Hvala lepa. In sedaj eh, David Bohtan Jankjevič za eno minuto. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod eh, komisar. Mednarodni pomorski promet je edini sektor, ki ga ne pokrivajo zahteve glede zmanjšanja emisij CO2. Torej mi moramo ustvariti sistem za spremljanje in preverjanje emisij eh, CO2. Eh, varstvo okolja je pomembno, ne vem pa, zakaj samo Evropska unija eh, nosi breme in eh, uvaja nove zahteve za eh, evropski pomorski promet, eh, kajti na ta način se lahko zmanjša konkurenčnost. Eh, treba je tudi upoštevati, Eh, možnosti eh, tega sektorja, da pač plujejo pod drugimi zastavami. Eh, torej, mi ne smemo preobremeniti našega gospodarstva, vključujoč s pomorskim gospodarstvom. Hvala lepa. Sedaj gospa Kaja Kalas za eno minuto. Hvala lepa. Seveda je zelo pomembno, da je Evropska unija vodilna v boju proti podnebnim spremembam. Seveda pa ne smemo eh, ogroziti naših podjetij. Pobude, da zmanjšamo emisije CO2 v pomorskem prometu, morajo eh, zahtevati globalne standarde, zato da bi eh, naše ladijske družbe imele pravzaprav. Eh, iste eh, možnosti, saj tekmujejo na mednarodni ravni. Eh, Eh, treba je seveda upoštevati stroške pomorskega prometa. To so pravi izziv za ladijske družbe. Eh, in eh, mi moramo seveda zaščititi okolje, upoštevati pa seveda tudi mednarodno konkurenco. In mnogi se odločajo pa če za cenejši prevoz. In pomembno je zagotoviti, da evropske družbe, kjerkoli že delujejo, ostajajo konkurenčne. Hvala lepa. Sedaj pa postopek Catch the vprašaj. E, prvi je gospod Sean Kelly, ena minuta. E, e, gospa predsednica, tako kot drugi poslanci pozdravljam te predloge. Nekaj je treba storiti glede tega onesnaževanja in emisij CO2, ki prihajajo iz pomorskega prometa. Če ne storimo ničesar, potem se bo onesnaževanje še povečalo. E, če pa se potrudimo, lahko zmanjšamo obseg onesnaževanja. Torej, mi moramo storiti vse, karkoli lahko. E, to je šele prvi korak in kot je komisar povedal, Eh, to lahko implementiramo brez večjih stroškov. Se pravi, stroški izvajanja so nizki in če storimo prvi korak, potem bomo pač storili tudi jasen znak in to bo dobrodošlo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi gospod eh, Ricardo Serao Santos za eno minuto. Hvala lepa. Torej, izpusti iz fosilnih goriv prispevajo k toplogrednim plinom in to vodi k podnebnim spremembam v celotnem svetu in pa k onesnaževanju oceanov. Zaradi tega se moramo boriti proti vsem virom onesnaževanja. Zlasti imam v mislih ladijski promet. Mislim, da je treba omejiti porabo ladijskega goriva. Uh, Eh, mislim, da potrebujemo nove oblike eh, energetskih virov za ladje. Poleg tega je treba uvesti tudi umestne postaje za eh, gorivo. Kaj ti ladje bi lahko potem oskrbeli z okolju prijaznejšimi gorivi? Sada je pa Igor Jakovčič za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsednica, spoštovani komisar. Rad bi izpostavil, kot eh, tudi veste, da je Hrvaška pomorska država, eh, pomorski promet eh, je zelo pomembna gospodarska veja Eh, tudi eh, eh, pristaniške storitve so zelo pomembne, pa tudi proizvodnja ladijskih motorjev je pomembna za našo industrijo. Ko govorimo o tej uredbi, menim, da je nujno potrebno pravzaprav urediti tudi ta del eh, prometa, kajti tudi ta promet onesnažuje naše okolje in eh, zemljo. Eh, ne smemo eh, meriti samo eh, emisije CO2, tudi izpuste drugih plinov je treba meriti. Zahvaljujem se vsem, ki so se potrudili, da dosežemo ta kompromis in ta dokument. Še enkrat, pomembno je upoštevati vse elemente, se pravi pomorski promet, pristaniško industrijo in tudi proizvodnjo ladijskih motorjev. Hvala lepa. Hvala lepa. Žon Ferreira, ena minuta. Gospod predsedujoča, pomorski promet bo Eh, v prihodnje še narastel zaradi tovornega prometa. In zato moramo upoštevati ta sektor, zlasti kar se tiče goriva, ki se uporablja. Treba je uvesti ukrepe za to, da bi omejili oziroma znižali izpuste toplogrednih plinov. V prihodnje je treba izvajati ukrepe. V mislih imam naprimer uporabo zemeljskega plina. Eh, v mislih imam tudi uporabo novih goriv ki se lahko začnejo uporabljati tudi srednjeročno. Uvesti bi morali um, nek tržni sistem uh, v zvezi z uh, plini in pa v, v misli bi morali imeti tudi obrobna območja in pa ponuditi promet med otoki in pa med otoki in uh, kopnom in mislim, da bi moral biti promet reden. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Nikola Caputo za eno minuto. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča. Mednarodni ladijski promet je edini promet, ki, eh, za katerega ne veljajo evropske obveznosti za znižanje toplogrednih plinov. Čeprav so izpusti tega pomorskega prometa izredni in prispevajo k podnebnim spremembam in pa k onesnaževanju zraka razvoj evropskega sistema SPP je zato toliko bolj pomemben. Pomembno je, da nadziramo izpuste CO2. -ja. Mislim, da je to sedaj podlaga za to, da bo Evropa lahko uvedla politiko za znižanje izpustov. Treba je omejiti onesnaževanje zraka in pa zaščititi človekovo zdravje. Zato Evropa potrebuje ambiciozne cilje znižanja izpustov. To je še pomembnejše spričo izzivov tega sektorja v prihodnosti, kajti svetovna trgovina se bo še povečala, izredno povečala in zato je to nujno pomembno. Treba je razviti tudi ustrezno tehnologijo, ustrezna goriva, zato da bomo lahko znižali izpuste CO2. Ja. Hvala lepa. Sedaj pa še enkrat, gospod komisar, prosim vas, da se umejite za, na dve minuti. Gospa predsedujoča, gospa predsedujoča, poslanci in poslanke, zahvaljujem se. Uh, Evropskemu parlamentu, predvsem pa poročevalcem in poročevalcem v senci za upravljeno delo. To je pomemben eh, signal za ključki Evropskega sveta o okviru energija eh, podnebje do leta 2030. Treba je vključiti vse ekonomske sektorje, tudi pomorski sektor, v boj proti podnebnim spremembam. Naj povdarim, da je za Evropsko unijo pomembno doseči globalne rešitve za emisije iz pomorskega prometa. Zato je zelo pomembno, da Evropska unija pošle uh, eh, nezmotljiv signal uh, tudi uh, pred zasedanjem organizacije IMO v Londonu naslednji mesec in pa uh, pred konferenco v Parizu. Uh, Ta sistem SPP na eh, regionalni ravni v EU bo prinesel neposredne pozitivne učinke, predstavljal pa bo tudi eh, neko pozitivno izkušnjo in eh, nek tehničen zgled za pogajanja na globalni ravni. Naše izkušnje bodo identificirale rešitve, ki bodo uspešne in Želimo se zavedati k temu, da bomo napredovali na svetovni ravni na, kar najhitreje. Želimo se boriti proti emisijam iz ladijskega prometa in eh, takoj, ko bomo dobili dogovor o pravnem okviru eh, na globalni ravni, bomo lahko naš sistem SPP tudi prilagodili eh, eh, globalni ravni. Želim eh, kolege prositi, naj bodo čim tišji, naj ne govorijo tukaj v dvorani. Prosim, kolegi, dokler govori komisar in potem bo dobil besedo še poročevalec, prosim, eh, da ste tiho, da tiho zasedete svoje mesto. Če želite govoriti, pa zapustite dvorano. Hvala, gospod predsedujoča. Nekatere poslanke in poslanci so spraševali, kakšen je položaj pogajan v organizaciji IMO organizacije v IMO si prizadevajo za to, da bi vzpostavile sistem SPP na globalni ravni. Vendar pa ta pogajanja zelo počasi napredujejo, poudarjam zelo počasi, vendar pa mislim, da gredo v pravo smer. Eh, zakonodaja skupnosti, ki smo jo zdaj predložili, eh, predstavlja zato pomemben zagon v tem pogajalskem procesu. Eh, panamsko predsedstvo ima zelo ambiciozen pogled na ta pogajanja. Ampak glede na trenuten položaj pogajanj se zdi težko, ne pa nemogoče, da bi eh, pred Parizom zaključili ta pogajanja z uspehom. Obstajajo namreč države, kot sta Kitajska in Indija, ki imata uh, zelo težavna stališča, ko gre za iskanje globalnega dogovora. Zato bo Evropska komisija naredila vse, kar je v njeni moči. Kolegi, lahko prosim prisluhnete komisiji in pa poročevalcu, ki bo dobil besedo naslednji. Oprostite, gospod komisar, mislim, da je bilo to potrebno. Zadnji eh, govorec pa je Jose Ignacio Farija. Eh, za dve minuti izvolite. Mikrofon, prosim, za tehnike.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

Izvolite, gospod Fernandez. Ja, ok. To brigado, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsedujoča. V tej zaključni fazi bi se rad eh, zahvalil vsem svojim kolegicam in kolegom in pa komisarju. Spoštovane kolegice in kolegi, upam, da me lahko slišite, kljub dejstvu, da Eh, imamo nove obveznosti zagovornika. Eh, gre torej za spremljanje, poročanje in preverjanje izpustov CO2. Ja, treba pa je tudi poročati, koliko tovora se pretovarja in pa koliko goriva se pojavi. Ampak pravila so oblikovana tako, da um, upravna obremenitev ne bo uh, narasla. V prihodnje bomo lahko uporabljali informacije, ki so že na krovu. Na ta način bo eh, to zadevalo zlasti ladje nad 5000, nad, eh, eh, ladje z tonažo nad 5000 bruto ton. Nanaša pa se to na izpuste CO2. -ja. Natančno bomo spremljali pogajanja v okviru IMO-ja. Upamo, da bomo dosegli mednarodni dogovor. Čim se bo to zgodilo, bo Evropska komisija razmislila o temu, ali je ta zakonodaja upravičena. Kolegice in kolegi, komisar, mislim, da bo to zelo pomembna zakonodaja za prometni sektor, za ladijski sektor. Tudi zelo pomemben prvi korak za okolje je to. Temu koraku pa morajo slediti drugi koraki, zato da bi odpravili izpuste CO2 iz uh, prometa. Uh, Upam, da se bomo v prihodnje lahko dogovorili za takšno politiko. Ne bomo mogli izvajati vseh področji. Kar se tiče splošnih izpustov eh, toplogrednih plinov, eh, nismo eh, mogli doseči bolj ambicioznih ciljev. Potrebujemo pa kompromis, ki ga bodo lahko podprle vse politične skupine, ki se zavedajo pomembnosti za okolje. In zato smo morali doseči te kompromise. Upam, da bo eh, Evropska unija sodila k pogajanjem v okviru mednarodne pomorske organizacije. Kajti končno se je uveljavil zdrav eh, človeški razum in upam, da bomo imeli sedaj dokument, ki bo vse to omogočal. Hvala lepa, kolegice in kolegi, da ste se zanimali za to temo in upam, da boste to besedilo lahko podparli. Res lepa hvala. Danke, Herr Faria. Ich hoffe... Hvala lepa, gospod Varja. Upam, da uh, vam je godilo, da ste lahko govorili na strani Evropske komisije. Upam, da so tehniki sedaj uh, zadevo tudi rešili. Uh, glasovanje bo potekalo v naslednjih minutah, razprava pa je s tem zaključena.